Good afternoon, everybody. Lepo zdrav vsem skupaj. Prosim vas, da sedete svoje mesta. Good afternoon. I'd like to welcome you all to this hearing on reducing. Dobrodošli na tej javni predstavitvi o zmanjševanju izpustov do leta 2020. Naj pojasnim, zakaj predsedujem današnjemu sestanku. To seveda ni naša navada. Gospod eh, Lavija se opravičuje, nažalost se nam danes ni mogel pridružiti. Upam, da boste sprejeli mojo vlogo. Tako ali tako bi sedela za tem omizjem kot poročevalka, sedaj pa bom še predsedovala. Dobrodošli vsi skupaj, še posebej tisti, ki ste nas eh, tokrat obiskali kot eh, goste, ki ne sedite vedno v tej dvorani. V imenu gospe Dali, ki je članica našega odbora, bi rada pozdravila skupino študentov iz univerze v Lufani. Se pravi, čujem, če sem narobe izgovorila to ime iz Nemče. Dobrodošli. Lepo je, da ste z nami. Upam, da boste uživali v današnji seji. Postopali bomo tako kot ponavadi pri tovrstnih javnih predstavitvah. Prisluhnili bomo nekam, nekaj predstavitvam, na to pa bodo poslanci dobili možnost za zastavljanje vprašanj, na to pa bomo prišli na drugi panel. Najprej prvi panel na temo zdravja in okoljskih vprašanj pri nadzoru kakovosti zraka. Naša prva govornica je Marijev Ru, dobila bo 10 minut, govorila pa bo o zdravstvenih vprašanjih in o izboljšavi kakovosti zraka v Evropski uniji. Je tehnična uradnica za kakovost zraka in hrup v Evropskem centru za okolje in zdravje Svetovne zdravstvene organizacije. Lep pozdrav vsem skupaj. Govorila bomo o tej zelo pomembni temi, ki je za Svetovno zdravstveno organizacijo v zadnjih letih zelo pomembna, tako na globalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Predstavila bom te tri teme. Spregovorila bom o tem, kaj zna, znanstvena srednja ve o tem področju, kakšne so razmere v Evropski uniji in na to bom spregovorila še o tem, kakšne prednosti za zdravje prinaša zmaševanje onesnaževanja zraka. Zmanjševanje izpustov Evropske unije je še posebej pomembna tema. Onesnaženje zraka je glavni razlog za smrt in obolenja Evropske unije. Je glavni razlog za prezgodnjo smrt in na stotine tisoče ljudi prezgodaj umre zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku. Tega se je treba zavedati. Ljudje pogosto zbolijo zaradi onesnaženega zraka v mestih in drugod po Evropski uniji in zaradi tega izgubijo življenje. Onesnaženje zraka povzroča kardiovaskularne bolezni, bolezni eh, pljuč in dihal ter raka. Na tem diagramu vidite, kako lahko onesnaženo zraka privede do eh, slabih posledic za zdravje. Dihamo namreč onesnažen zrak takoj seveda pomislimo na to, da bi ta zrak lahko vplival na naša pljuča in na dihalni sistem. Treba pa je upoštevati tudi dejstvo, da so nevarni majhni trdni delci, ki jih ne vidimo, ki so v zraku. Ti vstopijo v naša pljuča in na to v naš krvni obtok, s tem pa tudi v telo. Vplivajo lahko na številne organe, na živčni sistem, na reproduktivne organe, Eh, vplivajo lahko na fetus in s tem so lahko prizadeti majhni otroki, eh, majhni otroci in eh, dojenčki. Ne gre zgolj za dihanje umazanega zraka, ki je slab za eh, naša dihala, ampak je ta težava precej širša. Tukaj lahko vidite, kakšni so vplivi na zdravje in kaj se, z ljudmi, kaj se zgodi z ljudmi. Vlade in institucije poskušajo kvantificirati te podatke. Vemo, koliko ljudi umre zaradi posledic onesnaženega zraka. Upoštevati pa moramo tudi druge učinke, ki pokrivajo precej večje število ljudi. Morda ti učinki niso tako hudi, vseeno pa vplivajo na več ljudi. Gre naprimer za uh, učinke na pljuča, kardiovaskularni sistem, pojavljajo se različni dihalni simptomi. Naprimer, uh, eh, poznamo primere eh, otrok, ki imajo težave z dihanjem zaradi onesnaženega zraka, ampak to ni vse vidikov je več. V urbanih območjih v Evropski uniji so ljudje spostavljeni visoki ravni onesnaženosti zraka. Tukaj vidimo razlike med eh, omejitvami v Evropski uniji in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, kar se tiče zaščite pred onesnaženim zrakom. Gre za tiste glavne kemikalije in snovi, ki so nevarne. PM2,5 so trni delci, ki gredo v pljuča. Evropska unija. V Evropski uniji je 10 do 14 odstotkov prebivalstva eh, izpostavljeno tem eh, delcem. Na globalni ravni v okviru eh, Svetovne zdravstvene organizacije pa do 93 odstotkov. To ni zgolj težava za Azijo, za Kitajsko, ampak tudi za druga področja, tudi za Evropo. Ta graf izhaja iz zadnjega poročila EEA in tukaj lahko vidimo razmere v Evropski uniji. Zelene pike označujejo tiste kraje, kjer je kakovost zraka tako dobra, da ustreza priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Tako da nas čaka še veliko dela glede na ta nagraf. Imam pa naslednje sporočilo. Kakovost zraka lahko izboljšamo, ampak kozarec ni vedno na pol prazen. Kakršna kola izboljšava lahko vodi k izboljšavi zdravja. Zmanjševanje uh, onesnaženosti zraka znotraj lahko torej izboljša zdravje. Verjetno številni poznate svežen za čisti zrak Evropske unije. Izvajanje tega svežnja bo zagotovilo zmanjšanje prezgodnjih smrti do leta 2030, zmanjšala se bo eh, tudi smrtnost oziroma povečala povprečna pričakovana uh, starost. Tako da neke izboljšave že beležimo. Če bo svežen sprijet, potem bo do njegove pozitivne rezultati 12krat uh, eh, cenejši kot pa posledice, če svežnja ne bomo izvajali. Naprimer, 40 do 140 milijard zunanjih stroškov manj in tako naprej. Veliko lahko naredimo tudi na področju eh, produktivnosti in konkurenčnosti. Gre za stroške v višini celih nič 2 odstotka BDP letno. A je to dovolj? Kot sem omenila, vsako zmanjšanje onesnaženosti vodi k izboljšavi zdravja, to je brez dvoma pozitivno. Lahko pa bi sprejeli dodatne tehnične ukrepe, ki že obstajajo. Če bi jih začeli ustrezno izvajati, bi lahko evropejcem podaljšali življenja, izboljšali življenja. Predlog na mizi ne ustreza ciljem Evropske unije v osebnem okoljskem akcijskem načrtu doseči torej ravni kakovosti zraka, ki ne vplivajo negativno na človeško zdravje in okolje. Veliko bi lahko naredili, da bi izpolnjevali uh, smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Moje glavno sporočilo je naslednje. Kakovost zraka je glavni dejavnik tveganja za zdravje globalno in v Evropi. Onesnaženost vpliva na bolezni srca in ožilja, dihal in na razvoj raka. Znanstveni dokazi so že zbrani. Sedaj precej več vemo o tem, kako je onesnaženost raka povezana z boleznimi, koliko ljudi izgubi življenje in kako nesnažnost vpliva na njihovo zdravje. Izpostavljenost uh, evropejcev moramo zmanjšati, s tem se bo izboljšalo njihovo zdravje. Zmanjševanje izpustov različnih virov je kritičnega pomena. Na voljo so tehnični ukrepi, s katerim bi lahko to že zagotovili. Upam, da bomo s temi ukrepi izboljšali naša življenja. Hvala. Um, we... Najlepša hvala. Sedaj pa se bomo lotili okoljske perspektive in si pogledali razmere na področju kakovosti zraka v Evropi. Predstavljam Krister Agren. iz Göteborga. Thank you very much. Uh, my organization is also a member. Hvala lepa, moja organizacija je aktivni član Evropskega okoljskega urada, ki je ravno praznoval 40. obletnico obstoja tukaj v Bruslju. No, tukaj lahko preberete cilje, dolgotrajne cilje, ki smo se jih usta, postavili na področju okoljske zakonodaje. Ne bi smelo biti več eh, preseganja tvegan za človeško zdravje, torej eh, ko gre za priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. Eh, to je priporočilo sedmega Evropskega okoljskega programa oziroma programa za okoljske ukrepe. Um, um, torej, ko gre za človeško zdravje, dobivamo priporočila iz eh, Svetovne zdravstvene organizacije, ko gre za ekosisteme, pa dobivamo priporočila iz eh, neke druge organizacije, eh, gre za obremenitve okolja oziroma njihove omejitve. Ali smo na poti do dosega tega cilja, Mm, smo na poti, ampak težko bo doseči te cilje. Tukaj lahko vidite eh, stopnjo znaševanja za posamezne onesnaževalce oziroma emisije tih onesnaževalcev med leti 1990 in 2012. Ehm, nekatere emisije so se bistveno znižale, ehm, recimo emisije žveplovih oksidov so se znižale za 90 odstotkov, eh, potem ehm, amonijak, emisije amonijaka so se znižale za približno eno tretjino, eh, predvsem zaradi sprememb eh, v sistemu kmetijstva v Evropski uniji. Potem pravzaprav več nimamo nobenih ustreznih meritev. Eh, no, zdravje je del okolja, zato bom ponovil nekaj podatkov o zdravju, potem tudi problem eh, zakislovanja, gre za eh, dušik in pa žveplo, ki onesnažuje ta vodo in pa ekosisteme. Eh, tukaj je presežena kritična masa na več kot 120 kvadratnih kilometrih Evropske unije. To predstavlja 10 odstotkov občutljivih ekosistemov. Prav tako moramo spomniti na zgodovinsko škodo acidifikacije, ki eh, obstaja že zadnjih 40-50 let. Veliko desetletij bo trajalo, da bomo eh, tukaj eh, ekosisteme spet spravili na vzdržen, na vzdržen nivo. Potem eh, tudi eutrofikacija, ki prizadene eh, jezera ali pa morska območja. Tukaj je prizadetih. Eh, tukaj je prizadet en milijon kvadratnih kilometrov, to je 63 odstotkov um, ekosistemov. Um, in um, 73 odstotkov območja Natura 2000. Prav tako to prizadene veliko, velik del občutljivih um, rastlin v vodnem ekosistemu in to prizadene tudi kmetijstvo. smiselno je zniževati emisije. Tukaj so prikazani grafi, ki prikazujejo preseganje kritične mase za celotno Evropo, ne samo za 28 držav članic. um, emisije žvepla so dosegle najvišjo stopnjo v 80-ih letih in uh, potem so pa dušikova in pa žveplove emisije upadle v zgodnih 90-ih letih. Tukaj lahko vidite graf, ki prikazuje eutrofikacijo in pa acidifikacijo. Uh, amonijak in drugi dušikove spojine so oziroma njihove emisije so se znižale v zadnjih desetletjih in več ne presegajo kritične mase. Če znižamo emisije, se bo na to odzvala tudi narava in zdravje, to je jasno. Zdravje se sicer odzove hitreje, ampak tudi okolje se bo na te spremembe odzvalo pozitivno. Eh, če si ogledamo trenutno situacijo, lahko vidite geografsko porazdelitev, eutrofikacije in pa zakislevanja. Eh, gre za prevelike ehm, depozite žvepla in pa dušika, ki povzročata ta dva pojava. Eh, spodaj lahko vidite predvidene izboljšave do leta 2030, ki bi naj bila dosežena, če bomo izvajali obstoječo zakonodajo. Torej, prišlo bo do izboljšav, ampak ni še dovolj, eh, te ne bodo dovolj daljnosežne, da bi dosegli naše dolgoročne cilje. Podobno velja za zdravje. Eh, tukaj lahko vidite eh, situacijo v letu 2010 in pa osnovni scenarij za leto 2030 um, vidite, da so najbolj prizadeta temna območja, tam, kjer obstaja največja gostota emisij. Uh, no, tukaj vidite nekoliko bolj zapleten posnetek, ki pa prikazuje isto situacijo. Več kot 90 odstotkov urbane populacije v Evropski uniji je izpostavljene um, škodljivim ravnem Eh, delcev v zraku, torej takšnim, ki so škodljive za zdravje. Kako bi naj to reševali? Ali bi naj reševali vse skupaj od mesta do mesta, za vsako mesto posebej? Eh, tukaj smo že imeli določene poizkuse eh, v določenih mestih, v določenih območjih, ampak to ni dovolj. Tukaj lahko vidite prikaz različnih virov koncentracije um, delcev v zraku. Um, na grafu lahko vidite primer iz nizozemske, na drugem grafu je zapisano international, mednarodno, tukaj je prikazana koncentracija delcev. Poprečna koncentracija delcev v urbanih območjih na nizozemskem gre za delce, ki jih pravzaprav tako rekoč uvozimo um, od drugot. Eh, pravzaprav polovica delcev izvira iz območja zunaj naših meja. Se pravi, nizozemska ne bo mogla tega problema rešiti sama. Potrebujemo usklajeno mednarodno ravnanje in eh, številna mesta imajo zelo visoke koncentracije delcev in pa ozona v svojem ozračju in eh, to. Uh, onesnaženje prav prihaja od drugot, tako da moramo tukaj okrepiti mednarodno prizadevanje za znižanje teh ravni. Eh, potem ehm, tukaj lahko vidite scenarij, ki ga predvidevamo za leto 2030, kakšna bi naj bila situacija, če bo izvajana obstoječa zakonodaja, emisije se nižajo in s tem se znižujejo tudi njihovi učinki. Ehm, eh, torej, torej, ehm, tudi situacija iz tega osnovnega scenarija ni dovolj za to, da bi dosegli naše osnovne cilje, tudi če bomo izvajali maksimalne tehnično izvedljive ukrepe. Um, no, oktobra letos se je Evropska unija uh, dogovorila o tem, da bo za 40 odstotkov znižala emisije CO2 in da bo okrepila cilje glede obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. No, če bomo te cilje. Uh, izvajali, bo treba znižati tudi emisije žvepla, delcev in pa dušikovih oksidov. In to bi to um, osnovno premico znižalo, prav tako bi to znižalo modro premico. Um, če so izhodišče vrednosti nižje, potem lahko um, več dosežemo tudi z eh, maksimalnimi tehnoizvedljivimi ukrepi. Um, torej, to pomeni, da bi lahko naše cilje dosegli z nižjimi stroški, kot pa če bi ostali pri osnovnemu scenariju. Uh, se pravi, više ambicije lahko pravzaprav dosežemo z nižjimi stroški. Tukaj vidite, lahko vidite pos, po, povzetek predloga komisije. Uh, v primerjavi z starimi podnebnimi cilji. E, tukaj bi bil strošek 3,3 e, milijarde na leto. To morda zveni kot zelo velik znesek. E, ampak, če to prerasporedimo po celotni populaciji v Evropski uniji, govorimo o strošku 6 evrov na osebo na leto in to ni tako zelo dramatično. koristi, ki jih dosežemo, pa so veliko višje stroškovne koristi. Tukaj lahko vidimo okoljske rezultate predloga komisije. Če bi upoštevali ta predlog, bi leta 2030 imeli še vedno uh, eh, 304 tisoč uh, eh, prezgodnih smrti. Še vedno bi uh, več kot polovica na dušik občutljivega eh, ekosistema bila izpostavljena preveliki kritični masi dušika in še vedno um, bi imeli tudi dosti previsoke stroške za izvajanje teh ukrepov. Um, No in pa še zadnji posnetek. Kakšni so moji sklepi na podlagi povedanega? Um, mislim, da so škode za okolje in zdravje, da je škoda za zdravje in okolje do sedaj veliko previsoka in tako bo tudi leta 2030, tudi če bomo upoštevali in izvajali predlog komisije. Mislim, da bi se morali skušati držati okoljsko-podnebnih ciljev, ki so bili dogovorjeni že pred 20 leti. Um, če želimo to doseči, ni dovolj, da imamo direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij, ampak potrebujemo tudi uh, sektorske sporazume za to, da bomo dosegli znižanje emisij v najpomembnejših sektorjih, naprimer v kmetijstvu, ki zaostaja. Potem obstaja še en sektor, ki sploh ni pokrit v tej direktivi. Gre za. Um, domestic solid fuel combustion, which is extremely important in terms of primary PM emissions, and a number of other. Gre za mednarodni ladijski promet, kjer se emisije celo poviš, povišujejo in uh, prav tako si moramo ogledati ne samo posamezne ukrepe, ampak uh, potrebujemo celovit pristop k politikam. Podnebna politika je zelo pomembna, ampak ogledati si moramo tudi kmetijsko politiko, energetsko politiko. Samo na ta način, torej, če bomo ukrepali na vseh teh področjih, bomo uspeli znižati emisije in potem bo to imelo tudi učinek, ki ga želimo doseči. Končal pa bom z majhno reklamo zase. Uh, so, uh, Najlepša hvala, gospod Agrin hvala obima, da ste se držala omejitve. Sedaj pa imajo poslanci in poslanke na voljo čas za vprašanja. Gospa Majsner, izvolite. Zanima me naslednje. Ali imate kaj številk v zvezi z onesnaževanjem zraka zaradi ladi? O tem se danes sicer ne bomo pogovarjali. Prihajam iz severa Evrope in do naslednjega leta bo zmanjševanje izpustov za ladje obvezno. Pri nas na Severnem morju ni celih dve, na sredozemlju 3,5 odstotka. Zanima me, če imate kakšne informacije glede izpustov v različnih obaljnih in morskih območjih v Evropi. Um, No, ne morem vam podati natančnih podatkov o kilotonah, ampak od 80. let prejšnjega stoletja naprej so se eh, izpusti žvepla povečali za eno tretjino, eh, izpusti dušikovih oksidov za dve tretjini. Zmanjšali bomo izpuste žvepla na splošno, začenši Severno Evropo naslednje leto za 90 odstotkov. od 2020 tudi v eh, severno-vzhodnem Atlantiku, Sredozemlju in Črnem morju. Takrat bo namreč začela veljati eh, globalna omejitev. Nimamo pa še ukrepov za zmanjševanje dušikovih oksidov. Tehnični ukrepi obstajajo, v ZDA obstaja NOX-EKA od leta 2016 naprej bodo morale nove ladje zmanjšati izpuste dušikovih oksidov za približno 80 odstotkov. Pri nas moramo prav tako spostaviti eh, območje, kjer lahko zmanjšamo dušikove okside. Žveplo bi morali zmanjšati tudi v eh, sredozemlju in pa na eh, zahodu, ker bi tako zagotovili pravičnejši sistem posotne zgolj na Severnem morju. Catherine. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Se upravičujem, da sem malce zamudila. Člani moje vlade so zaskrbljeni zaradi ogromnih stroškov zaradi spremljanja spremljanja nacionalnih zgornjih mej izpustov. Veliko ste na tem področju že naredili, glede na to, da imate številke iz celotne Evrope. Zanima me, če bi lahko kaj povedali o tem, kako to spremljanje poteka, kako pogosto je in katere agencije up, a, to počnejo. Če je spremljanje že mogoče, me zanima, kako veliko breme bo spremljati nacionalne zgornje meje izpustov. Imamo direktivo o nacionalnih zgornjih mejah izpustov, ki velja od leta 2010 naprej. Dogovorili smo se o njej leta 2001. Obstaja sistem spremljanja, s katerim zagotavljamo nadzor in poročanje o izpustih. Imamo že Gotenburški protokol o onesnaževanju zraka. Ta protokol pokriva ne zgolj Evropsko unijo, ampak tudi druge kraje, naprimer eh, ZDA. Začel je veljati leta 1995, revidiran je bil leta 2012, ima pa cilje do leta 2020. Evropska unija je podpisala ta protokol, njega pa še ratificirala predevam pa, da bodo države članice Evropske unije prav tako sprejele ta protokol. Načeloma eh, ni nekih težav glede novih tipov spremljanja. Komisija v svojem predlogu prosi za poglobljene nacionalne programe, s katerimi bomo zagotovili dejansko zmanjšanje eh, izpustov tako, da bomo lahko dosegli cilje, katerim smo se zavezali. Ampak tukaj ne gre za spremljanje, To je seveda povezano tudi z direktivo o kakovosti zraka. Dogovor o tem je bil sklenjen leta 2008. Vse skupaj že velja, že obstaja. Ne vem, kakšni bi bili dodatni stroški za spremljanje. Sam tega res ne vem. Najlepša hvala. Z nami je predstavnik komisije. Bi želeli morda komentirati, če želite besedo, jo boste dobili, če pa to ni vaše strokovno področje, pa brez skrbi. Ni se treba oglasiti. Če pa imate kaj informacij, bi bilo to zelo dobro in uporabno. Uh, you, uh, well... Hvala, gospa Gerling. To, kar je povedal današnji gost, je res novih obveznosti za spremljanje ni, imamo zgolj spremljanje v okviru eh, obstoječe direktive in protokola iz Gotemburga. Kiz. Hvala, Đuli. In hvala obima govornikoma. Moje vprašanje se nanaša na trnedelce. Opazil sem, da obstajajo razlike med eh, cili Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske unije glede eternih delcev 2,5, PM 2,5. Razlike so precej ogromne in zanima me, kako lahko pridemo iz trenutnega stanja v tisto stanje, ki je naš cilj. Kaj pa tisti najmanjši trdni delci? Ne vem, če je to omenjeno v teh poročilih, ampak. Povedali so mi, da tudi ti delci v veliki meri vplivajo na zdravje. Zanima, mi, kak, zanima me, kako bi lahko rešili ta vprašanja. Najlepša hvala za vprašanje. Prav imate. Razlika med priporočili Svetovne zdravstvene organizacije glede izpostavljenosti prebivalstva na PM2,5 10 mikrogramov na eh, kubični meter letno. V Evropski uniji pa je ta omejitev 25 mikrogramov na kubični meter letno. Dokazi, ki so jih zbrali znanstveniki, ki se s temi temami ukvarjajo, jasno kažejo, kaj se dogaja. Kažejo, kako vdihani delci vplivajo na razvoj eh, bolezni dihal in srca in ožilja. Tako Evropski uniji, kot tudi v ZDA. Nadziramo lahko ravni tam nekje 10 mikrogramov, pa tudi niže. In vse to je povezano z učinki na zdravje. Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije torej temelijo na, na znanstvenih dokazih, ki sem jih eh, opisala, standardi v Evropski uniji pa so predmet številnih razprav. Upoštevati je treba tehnične možnosti v državah članicah, potencijalne stroške zaradi izvajanja določenih ukrepov malce več je eh, drugih dejavnikov, ki se jih upošteva pri določanju eh, meril, ki jih najdemo v zakonodaji v primerjavi s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, ki eh, niso pravno zavezojoča. In pa še ultrafini delci, ki so precej manjši kot pa PM2,5, o katerih smo govorili na začetku zaenkrat nimamo evropskega spremljanja ultrafinih delcev. Saj je to precej zapleteno eh, delo na dolgi rok. Študije, ki so bile upravljene, kažejo, da je to eh, še neko novo področje in dokler ne bomo imeli evropskega sistema spremljanja, ki bo dejansko deloval v praksi, moramo upraviti še več dela znanstvenega vidika. Znanstveniki na PM2,5 še vedno gledajo kot na glavnega storilca, ki je najbolj relevanten za zdravje. Druge študije pa obravnavajo tudi ultrafine delce. Vprašali ste tudi, kako to vprašanje rešiti, če se ne motim. Najbolje je, da vzpostavimo omejitve trdnih delcev za izpuste avtomobilov in eh, drugih naprav. To pomeni, da bomo imeli delujočo past za trdne delce in s tem bomo v presečni meri zmanjšali eh, izpuste trdnih delcev. Hvala, gospod Gerbrandi. Julie, um, Hvala, Julij. Opravičujem se, da sem zamudil, ampak uh, ravno sem preletel vašo prezentacijo, ki je na spletu. Uh, In upam, da ne zastavljam vprašanja, o katerem ste že govorili. No, v javni razpravi vedno govorimo o prezgodnih smrti, o posrednih in neposrednih stroških onesnaženja zraka. Meni se pa zdi še bolj pomembno ali enako pomembno naslednje. E, sicer gre za dejavnik kakovosti življenja. Če otrok ne more se ukvarjati s športom, zato ker ima kakšno pljučno bolezen, ki jo je dobil zaradi onesnaženja zraka, potem to zelo močno vpliva na kakovost njegovega življenja. Morda imate kakšno informacijo o tem. Ali imamo kakšne podatke o tem, količinske podatke? Hvala lepa, prav imate. Več imamo informacij o prezgodnih smrti, kajti to lahko kvantificiramo. Eh, Prezgodne smrti obstajajo v vsaki evropski regiji in eh, zato lahko ta pojav opišemo z številkami, ki so seveda dramatično visoke. Poznamo pa tudi veliko bolj. Ehm, posredne dejavnike, naprimer eh, vpliv na kakovost življenja, otroci, ki so oboleli za astmo in se zato ne morejo igrati z drugimi otroci zunaj, potem tudi starejši ljudje zelo trpijo zaradi onesnaženja zraka, zlasti, če je ta povezan z eh, visokimi temperaturami. Eh, se pravi, vse to povzroča velike probleme za dele populacije. Zelo, te, zelo, vel, dosti teže je to kvantificirati. Gre za veliko manj opazne učinke. Obstajajo študije, ki preučujejo učinke na otroke, če so izpostavljeni visokim koncentracijam eh, dušikovega oksida ali ozona. Eh, in eh, pravzaprav je težko te učinke spremljati. Moj kolega je v svoji predstavitvi omenil, da eh, ko si ogledamo recimo stroške te, teh učinkov, jih pogosto precenimo ali podcenimo in res je, da se preveč osredotočamo na prezgodnje smrti, ki predstavlja samo vrh ledene gore, ampak tukaj obstaja še cela vrsta drugih eh, učinkov, ki jih je zelo težko opisati in kvantificirati. Gospod Dali. Hvala lepa. V vaši predstavitvi ste omenili tudi sektor, ki do sedaj uh, še ni reguliran, eh, gre za emisije iz ladi iz ladijskega prometa. No pa še en sektor obstaja, ki je velik onesnaževalec in ki zelo pliva na kakovost zraka in podnebne spremembe. In sicer gre za sektor letalstva. Morda lahko rečete, da je ta sektor že reguliran, ampak sprašujem se, ali smo naredili, do, ali smo naredili dovolj tukaj. As far as I've seen, uh um, torej, ukolikor eh, uh, jaz poznam uh, podatke, letalski promet tukaj ni glavni krivec. Onesnaženje, ki ga povzročajo letala, se uh, dogajajo v višjih atmosferih, višjih atm slojih atmosfere. Um, gre za torej zgorevanje v visokih uh, višinah in tako naprej. Uh, pravzaprav so veliko večji vir emisij sama letališča, ne, ne pa toliko letala. Torej, ogledati bi se morali učinke uh, letal in letališč na tleh. Gospa Majsner. Dve kratki vprašanji. No, govorili ste o tem, da se številna mesta soočajo z problemom onesnaženega zraka zaradi prometa eh, in tako naprej. Ali obstajajo kakšni primeri, kjer je kakšnemu mestu uspelo bistveno izboljšati kakovo svojega zraka? No, eh, in pa govorili ste o nizozemskem. Rekli ste, da velik virus naževanja prihaja eh, iz drugih območji zunaj meja nizozemske. Zanima me, odkot te emisije prihajajo. Iz morja, iz drugih držav. Ja, no, tukaj eh, je treba pač nekoliko špekulirati. Na nizozemskem obstaja območje velike gostote emisij, ne samo na nizozemskem, tudi naprimer na, eh, v Franciji, v zahodni Nemčiji in tako naprej tam je veliko virov emisij, veliko virov emisij obkroža. Nizozemsko prav tako imate izpuste amonijaka kombinirane z eh, dušikovimi oksidi iz kmetijstva eh, in eh, ti povzročajo večjo gostoto delcev PM5. Zato pač prihaja do visoke koncentracije delcev na nizozemskem. Gre za visoko koncentracijo različne vrste onesnaževal. No, um, ne vem, če je prišlo do kakšne bistvene izboljšave kakovosti zraka v kakšnem mestu. Sedaj razvijamo vodnik priporočila za um, zrak v mestih. Če uh, si ogledate spletno stran tega vodnika, potem boste lahko videli nekaj primerov dobrih praks in uh, tista mesta, ki so se pri tem najbolje odrezala. Hvala lepa. Veliko dobrih informacij tukaj ponuja tudi Evropska agencija za okolje. Uh, in pa tudi nacionalna poročila. Morda to ni dovolj specifično za posamezna mesta, ampak lahko pa si ogledate geografsko razporeditev um, stopnje onesnaženja posameznih onesnaževal. Gospod Pinčer. Thank you very much. I would like to mm, speak Polish. Mam dwa pytania. Jedno do przedstawienia. WHO, a drugie do przedstawicieli związanych. Chwalaj, mam dwie upraszanie. Eno s... Torej, imam dve vprašanje. Vemo, da je več kot 300 tisoč prezgodnih smrti na leto zaradi onesnaženega zraka predstavnica Svetovne zdravstvene organizacije je rekla, da te, do teh smrti pride predvsem zaradi pljučnih bolezni, pa tudi zaradi bolezni srca in ožilja. Kaj pa rak? Rak je dan danes pravzaprav prava epidemija. Ali obstaja kakšno poročilo, ki upošteva različne emisije, predvsem benzopirin. Um, torej gre za emisije, ki jih povzroča, ki povzročajo raka. Uh, vemo, kakšne emisije povzroča kajenje, benzopirin pa povzroča predvsem industrija. No, še nekaj bi vas eh, vprašal. Povedali smo že, da je kmetijstvo velik vir oznesnaževanja. Morda je to na prvi pogled nekoliko presenetljivo. Zdi se, da je kmetijstvo nekaj čistega, ampak očitno to ni res do kakšnih emisij prihaja v kmetijstvu. No, vemo, da so eh, pesticidi, recimo vir eh, dušika, amonijaka in tako naprej. Ampak ali obstajajo tudi v, ali obstajajo kakšni drugi dejavniki, negativni dejavniki kmetijstva, ki negativno vplivajo na, na ozračje, na, na, na kakovost zraka? Can I just add a little bit to that question? Was by Gerling? Eh, no, jaz bi nekaj dodala k temu vprašanju. Želela sem vas poprašati o eutrofikaciji. S tem sem se ukvarjala pri vpraševanju nasnaževanja vode in eh, zanima me, kako eh, ta pojav vpliva na onesnaženost zraka. Hvala lepa. Najprej bom govorila o koncentraciji delcev, ki povzročajo bolezni srčn, srca in ožilja, eh, raka, pljučne bolezni in tako naprej. No, v naši družbi so bolezni srca in ožilje eh, in srčne kapi zelo pogoste. In uh, onesnaženost zraka je eden izmed dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Približno 80 odstotkov prezgodnih smrti eh, nastane ravno zaradi tega. Kar se tiče pljučnega raka, te um, torej, mm, smrti zaradi pljučnega raka predstavljajo približno 6 odstotkov prezgodnih smrti. Vseeno pa je to zelo pereč, pereč problem. Benzopiran je eden izmed uh, krivcev, ki povzroča pljučne bolezni. Hvala lepa. Kar se tiče emisij iz kmetijstva. Kmetijstvo povzroča približno 90 odstotkov vseh izpustov amonijaka v zrak v Evropi. Eh, potem eh, druge prihajajo iz izgorevanja in pa iz cestnega prometa, ampak kmetijstvo je največji vir amonijaka, največji vir izpustov amonijaka. In gre predvsem za uh, gnojenje z organskimi gnojili, iz tega uh, izhajajo te emisije amonijaka. Uh, prav tako kmetijstvo zakrivi približno polovico emisij metana. No, ampak to eh, številko vzamite za rezervo. Eh, prav tako pa kmetijstvo prispeva 5 do 10 odstotkov primarnih emisij izpustov delcev zaradi sežiganja sena na poljih, to povzroča koncentracijo delcev v zraku. Kar se tiče eutrofikacije in njene povezave z onesnaženjem zraka, no, vnos dušika v ekosistem pravzaprav spremeni sestavo zemlje, hranilno sestavo zemlje, to vpliva na uh, habitat vrst, In um, tam vrste postanejo bolj tekmovalne v okolju, ki je reven z dušikovem oglik, ogliku. Če torej dodate dušik, bodo nekatere rastline uspevale, recimo kopriva in ta bo prerasla vse druge rastline in zato pride do upada biotske raznovrstnosti, števila, števila vrst se zniža in um, območje prevzamejo vrste, ki uspevajo v območjih z visoko vsebnostjo dušika. Um, no, do onesnaženja z dušikom je prišlo tudi v nekaterih gorskih vodnih območjih in zato so nekatere vrste tam praktično izginile. Saj so te vrste še bolj občutljive na dušik kot druge. V glavnem je dušik, eh, vnos dušika, ima vnos dušika v ekosistem takšen učinek, da povzroči upad bioraznovrstnosti. Eh, Gospod Tyler, eh, ja, hvala lepa. Jaz razmišljam o delcih in o urbanem okolju. Pozdravljam vaše pripombe. O tem, eh, kako bi lahko k upadu delcev prišpevali z prepovedjo dizelskega goriva. Delci so največji. Eh, morilci pravzaprav skupaj z dušikovim, eh, dušikovimi oksidi in eh, ti, te snovi prihajajo ravno iz dizelskega goriva. Hvala lepa. Moram reči, da si je naša organizacija zelo podrobno ogledala dizelsko gorivo in uh, ugotovili smo, da je to kancerogena snov, tako da prav gotovo zelo močno vpliva na zdravje in uh, diz, dizelsko gorivo je velik faktor nasaževanja v mesi, zato se strinjam z vami, to bi morali bolj upoštevati. Hvala lepa, zahvaljujem se obema panelistoma za prvi del našega, naše predstavitve. Sedaj pa vabim zagovorniški pult naslednja strokovnjake, govornike. Gre za dva strokovnjaka. Thank you. So for the second session, um, we're talking. Tako, zdaj pa drugi del današnjega sestanka, kjer bomo govorili o vprašanjih, torej sektorskih, regionalnih in vprašanjih o skladnosti povezanimi z kakovostjo zraka. In začeli bomo z zmanjševanjem emisij na cestah. Z nami je Klaus Land, predstavnik Evropske, Evropskega združenja Eh, proizvajalcev avtomobilov in je zaposlen v Daimlerju, kajti Daimler je v Študgartu. Gospod Klaus Plant, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste dali tudi industriji možnost, da razloži, kaj je že storila na tem področju do sedaj. Hkrati bi tudi podprl in pozdravi v predstavitvi, ki smo jo slišali prej v prejšnjem delu sestanka, kajti vsi skušamo pripomoči k zmanjšanju emisij v zraku. Tako, predstavitev. Prva prosojnica, ki smo jo nekako že videli tudi v prejšnjih dveh. Tu vidite, kaj vse se je zgodilo na področju standardov za zmanjševanje dušikovih oksidov v zraku v, v Eh, bencinu, v dizlu in pa tudi, v, kar se tiče trdnih delcev v dizelskem gorivu. In tu imate, recimo, v levem grafu eh, zmanjšanje emisij od eh, leta 1990, ko smo imeli sistem Euro nič, pa do danes, ko imamo sistem Euro 6. Na desni pa imate enak graf za gospodarska vozila. V prejšnjih dveh predstavitvah smo že slišali, da ne spremljamo samo izpuste teh dveh snovi. Preverjati moramo tudi emisije v sklopu tako imenega uh, eh, real drivinga, se pravi pod dejanskimi pogoji vožnje. In to je glavni del moje predstavitve. Se pravi, kako sisteme, mobilne sisteme za merjenje emisij eh, vključimo v avtomobile in merimo izpuste pri avtomobilih, torej, kjer gre za dejanske izpuste v praksi. Tako ja, morda kdo med vami že ve, da komisija tukaj, eh, trenutno skupaj z državami članicami in industrijo dela na tako imenovani uh, uredbi za preverjanje izpustov med samo vožnjo. Zakaj rabimo tak sistem? No, razloge za to smo že slišali v prejšnjih dveh predstavitvah. To potrebujemo tudi eh, zaradi sporočila, oziroma to meni tudi sporočilo komisije, Eh, program za čist zrak v Evropi. In v tem sistemu skušamo meriti emisije spuste med vožnjo, kot rečeno, po dejanskimi pogoji. Spodaj, čisto ob koncu prosojnice, čisto ob dnu prosojnice, lahko vidite, kaj se je na tem področju zgodilo v zadnjih 12 oziroma 15 letih. Leta 2000 smo imeli standard Euro 3, kjer je šlo za 500 mg izpustov eh, dušikovih oksidov na kubični meter zraka. No, potem pa, če si pogledate leto 2014, lahko vidite, da gre za nič cela nič odstotka oziroma za nič cela nič 8 mg. Kar je precejšnje znižanje v primerjavi z letom 2000. Ampak to so teoretične številke, v praksi pa se te nekoliko razlikujejo kot industrija vsi želimo kar se da pozitivnega in plodnega dialoga s vsemi zainteresiranimi stranmi, tako da bi uredba kar se da hitro zaživela in nam omogočila proizvodno avtomobilo oziroma vozil. Ta bo da potem skladna s prihodno zakonodajo. Poglejmo si malo vsebino uredbe. Kot sem dejal, smo skušali najprej prevzeti sistem, mobilni sistem za merjenje emisij v gospodarskih vozilih, to uporabiti pri osebnih vozilih in si ogledati, kakšno je stanje, kakšni so rezultati. Na levi strani vidite sliko, fotografijo in vidite, da sistema za mobilno merjenje emisij ni možno ugraditi v vsa osebna vozila. To pomeni, da zakonodaje na ta način ne moremo pripraviti. V industriji smo želeli razviti sistem, ki bi bil kar se da lahek, preprost in pa ki bi ga tudi lahko na preprost način namestili v osebna vozila. smo pa vseeno skušali stvari razviti kar se da hitro, tako da jih bomo že imeli na voljo, ko bo zakonodaja pripravljena. Se pravi, sistem PEMS za mobilno merjenje izpustov namestimo na vozila tako, da lahko dobimo dejanske številke o izpustih, ki se um, v zrak izpuščajo med vožnjo takšno vozilo potem uporabimo na cestah, ga ustrezno obremenimo in si ogledamo, kakšni so rezultati. Seveda, vozila testiramo pod različnimi pogoji, pod tako ranimi standardnimi in pa tudi pod razširjenimi pogoji, kjer se morda spremeni naklon vozišča, temperatura in eh, obtežitev avtomobila. Na tej prosovnici lahko vidite glavne stebre prihodne zakonodaje. Najprej bi omenil zunanje pogoje oziroma mejne pogoje. Po našem mnenju bi morali te jasno opredeliti. Pa ne samo zato, ker si želimo imeti primerljive pogoje samo znotraj Evropske unije. Ne. Imamo tudi odgovornost za to, da se naša zakonodaja prevzame tudi strani drugih držav, naprimer Japonske, Južne Koreje in drugih. Kar pomeni, da moramo pripraviti res robustno, konkretno in uporabno zakonodajo. No, eden od stebrov je tudi časovnica izvajanja te zakonodaje in pa tudi sistema. To bom podrobneje razložil tekom predstavitve. V trenutni fazi preučujemo predloge komisije, ki se nanašajo na uh, eh, merjanje dejanskih emisij oziroma izpustov pri lahkih gospodarskih vozilih in to skušamo potem primerjati z osebnimi vozili. Naš glavni cilj je seveda zmanjšanje vseh izpustov. Seveda se zavedate in poznate to zakonodajo že pri težkih gospodarskih vozilih, tudi tam smo imeli zelo stroga merila za zmanjšanje izpustov v višini vsaj 1,5 odstotka in pri sektorju osebnih avtomobilov bo enako. Šlo bo za znižanja in tudi spremljanje teh znižanj bo zelo eh, pozorno nadzorovano. No, zadnji stebr pa je tako en sistem PEMS Light, ki je laj, nekako um, blažja oblika sistema za mobilno merjenje izpustov pri osebnih avtomobilih. Poglejmo si najprej, kaj so mejni pogoji. Kot rečeno, gre za naklon vozišča, kajti razlika je, ali se vozimo navzdol ali navzgor. Če se naprimer z osebnim avtomobilom, ki je precej natovorjen, vozimo navzgor, naprimer na nek prelas pod normalnimi temperaturnimi pogoji, um, se, razli, torej se izpusti povečajo, Treba je tudi si pogledati, kakšni so pragovi in opredeliti cilje zakonodaje. Kaj je običajna vožnja? Kaj so običajni pogoji? Kot predstavnik industrije menimo, da gre za izjemno ambiciozno zakonodajo, ki se jo splača podpreti. z temi, oziroma s to zakonodajo, želimo zajeti vse vrste osebnih vozil. Tako tiste, ki se uporabljajo za običajno vožnjo, kot tudi tiste, ki se uporabljajo, tiste, ki se uporabljajo pod nekoliko drugačnimi pogoji. Vsa vozila, ki jih bomo izdelali, moramo seveda testirati eh, in ugotoviti, ali so skladna z zahtevami ki izhaja iz zakonodaje. No, če si pogledamo nekaj podrobnosti o tem, kaj se bo treba upoštevati pri izpolnjevanju zahtev iz zakonodaje. Poglejte si naprimer to sliko. To je avtomobil nižjega, srednjega, oziroma spodnega srednjega razreda. In kaj točno mora proizvajalec upoštevati? Lahko bi celo rekli, da mora proizvajalec zaradi novih zahtev vsak avtomobil razviti od samega začetka, povsem na novo. eden od, um, eden od namenov nove, nove zakonodaje je tudi, da ugradimo v vsa vozila takoven sistem SCR. In ta slika vam kaže, kaj bo v praksi to tudi pomenilo. Torej, precej novih delov, precej novih sistemov v sam, posameznem avtomobilu. Ali To morda pomeni, da želi industrija zaradi vseh teh novosti, zaradi vseh novih sistemov upočasniti sprejemanje nove zakonodaje. Seveda ne. Saj si želimo, da se zakonodaja začne izvajati v dveh stopnjah. Najprej preverjanje kakovosti, potem pa končna stopnja, kjer novi avtomobili, nova vozila, vozila pridajo eh, na ceste. No, kaj pomeni razviti nov avtomobil. Ta graf je precej kompleksen, morda preveč, da bi ga razložil z besedami. Ampak, če na kratko povzamem, imamo najprej številke o celotnem ciklu za posamezen model, za razvoj posameznega modela. Ta traje 6 do 7 let. In šele po tem ciklu, ko vozilo pride na trg in ko se začne njegova prodaja, zač lahko začnemo razmišljati o novem ciklu razvoja določenega modela avtomobila. Vozila, ki se danes eh, pojavljajo na tržišču oziroma ki danes prihajajo na tržišče, smo začeli razvijati med letoma 2006 in 2008. In uh, njihova pričakovana življenjska doba bo trajala nekje do leta 2020-2021, oziroma vse njihov cikl se bo takrat zaključil. To pomeni, da moramo začeti razvijati nova vozila zdaj, da bodo pripravljena za trg čez 7 do 8 let. Ampak delo, ki ga danes začenjamo, mora biti pripravljeno na prihodnost kaj kot rečeno, vozilo bo prišlo na trg čez slabih deset let. Če povem preprosto, zelo težko je za razvoj novega modela, sploh takega, ki ga moramo razvi, razviti pod novimi pogoji, vzeti nek obstoječ model, ki ga razvijamo zdaj in ga samo nadgraditi. Ne, to ni možno, ker bo vozilo pač prišlo na trg čez sedem let, bo moralo poštevati ne samo zdajšnjo zakonodajo, ampak tudi tisto, ki bo sprejeta v naslednjih petih letih. Vsa vozila, ki jih. Um, oblikujemo oziroma razvijamo zdaj, bodo prišla na trg naprimer nekje v letih 2016, 17 oziroma 18. Pri teh bo zaradi nove zakonodaje morda treba vseeno uvesti nekaj sprememb, ampak ta, te se bodo predvsem nanašale na spremembe programske opreme, ki jo avtomobili uporabljajo in na nekatere malenkosti, naprimer tehnologijo SCR, ki sem jo že omenil. Kakšna je časovnica razvoja modela? Kot sem že dejal, želi industrija razvijati vozila, ki bodo skladna z zakonodajo. To bomo storili in sicer v dvostopenskem oziroma z dvostopenskim pristopom. Najprej bomo uporabili umestni pristop za vozila, ki se že razvija in ki ne bi prišla na trg do leta 2017, potem pa še končni, končno stopno, ki pa jo bomo uporabili za vozila, ki bomo začeli razvijati drugo leto ali pa v roku dveh let. Danes je na naših mizah v bistvu že osnutek zakonodaje, ki bi naj bila potrjena konec prihodnega leta. In trenutno, eh, torej zakonodaja, ki jo trenutno obravnavamo, ki je trenutno eh, v osnutkih, bo veljala za vozila, ki bomo razve, eh, začeli razvijati šele zdaj. Tako, zdaj pa pomembno vprašanje. Kaj bomo s tem dosegli? Kakšni so cilji nove zakonodaje? na desni strani grafa lahko vidite eh, rezultate tako enega eh, osnovnega scenarija in pa tudi scenarija, ki že upošteva določeno zamudo. In to je na primer, ko bi na primer zaradi takšnih in drugačnih zamud pri sprejemanju zakonodaje prišlo tudi do zamud pri načrtovanju in eh, razvoju novih vozil. In namesto, da bi ta prišla na trg leta 2021, se lahko zgodi, da bodo prišla na trg šele čez 10 let oziroma okoli leta 2030. Seveda, vidite pa tudi lahko, da uh, za vse Ehm, vse morebitne nove, nova postajališča, nove črpalke oziroma mesta za polnjenje avtomobilov na elektriko, na kakšna druga pogonska goriva, do takrat ne bodo pripravljena. To so številke, ki so veljale za Nemčijo. Če zdaj povzamem, gre za svežen, zakonodajni svežen, ki bo imel za posledico um, boljši in čistejši zrak. Na več, eh, in to bomo dosegli na več načinov. Vozila, ki jih testiramo in ki jih bomo razvijali, bomo testirali skladno z tako danimi normalnimi pogoji. Po drugi strani pa bomo za določena vozila uporabili tudi mejne pogoje. In če bodo številke, ki jih bomo dobili, eh, ustrezne, lahko vozila pride tudi na trg. Tako, zdaj pa še zadnji eh, graf, oziroma zadnja prostojnica. Najprej bi se vam zahvalil za vašo pozornost. In hkrati še povedal, kaj lahko pričakujemo, kakšne izboljšave lahko pričakujemo zaradi nove zakonodaje. Dejanski izpusti bodo leta 2017 znižani za nič cela štiri eh, odstotka in leta 2020 za še desetink odstotka več, kar pa je že primerljivo tudi z gospodarskimi vozili. Hvala. Najlepša hvala, gospod Land. Tako, zdaj pa bi se nakratko posvetili še kmetijskemu sektorju, ko gre za zmanjševanje izpustov. Z nami je gospod Daniel Ruže, ki prihaja iz um, zbornice za kmetijstvo, kmetijske zbornice Francije, in je predsednik lokalne zbornice Some. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, sem kmetovalec, predsednik kmetijske zadruge Some in pa član Združenja kmetijskih zbornic Francije. Veseli me, da sem tukaj. Kmetijstvo, kot smo slišali, je neposredno upleteno v to področje kmetijstvo je vedno odvisno od okolja. In o tem smo se že večkrat pogovarjali. Kmetijske zbornice v Franciji so veliko mreže, 110 javnih ustanov, 7800 sodelavcev, 4200 izvoljenih predstavnikov. Imamo svet eh, kmetov, ki obravnava tehnične, ekonomske, okoljske in upravne vidike. Prispevamo pa k ekonomski dinamiki naših ozemelj. Veliko je govora o kakovosti vode. In vse, kar smo se naučili, smo poskušali vključiti v naše prakse. Danes govorimo o kakovosti zraka, govorimo o toplogrednih plinov. Že uh, čutimo posledice, stagnacijo in uh, eh, smašuje se kakovost proizvodov. Vse to je treba izpostaviti. Kmetijstvo je povezano s podnebnimi spremembami, s vremenskimi pojavi in tako dalje, kar ni vedno mogoče napovedati. Ravno zato je pomembno, da se o teh vprašanjih pogovarjamo in da se kaj naučimo. Seveda pa smo do določene mere omejeni, ker lahko proizvajamo le določeno količino proizvodov. Kmetijstvo že eh, obravnava več direktiv o nitratih, habitatih in tako dalje. In vse to že vpliva na našo prakso. Imamo tudi nacionalno zakonodajo in tako dalje. Vse to je treba upoštevati in na tem graditi. Upoštevati moramo omejitve, ki obstajajo, ker so te pomembne za dejansko prakso. Naši kmetje so se odzvali na nekatere ukrepe, slediti morajo letnim ciklom. In tudi to je treba upoštevati. Premalo je tehničnih praks, ki bi bila ustrezne premah, premalo je eh, nekih referenčnih točk, premalo je tudi infrastrukture. mislim, da eh, lahko izboljšamo naprimer prakse, kar se tiče uh, gradnje zgrad, kar se tiče paše, kar se tiče uh, gnojišč, greznic in uporabe gnoja. Vsi ti ukrepi pa seveda zahtevajo določen denar, imajo določen strošek. Govoriti moramo torej o ekonomskih posledicah, ki so merljive. Na ta način lahko ocenimo interes kmetijstva na tem področju. V tej dvorani bi rad povedal naslednje. Kmetijstvo potrebuje denar brez kmetijstva dobička, brez dohodkov ne moremo živeti in delati. In te dohodke na to lahko uložimo v kmetijstvo samo. In iz tega načela moramo črpati. Kot kmetovalec moram upoštevati tudi splošne interese naših sodržavljanov. Kmetijstvo mora upoštevati okolje in to na ustrezen način. Ne smemo po, eh, pozabiti na prehrambeno varnost. Mi ustvarjamo hrano, kakovostno hrano. To je naša bistvena funkcija. Igramo tudi uh, vlogo pri energiji, obnavljanje uh, energentov, biomasa in tako dalje upoštevati je treba dejstvo, da so bili številni ukrepi že sprejeti. Naprimer za omejevanje izpusta toplogrednih plinov in tako naprej. Vseeno pa ukrepi potrebujejo nekaj časa, da začnejo delovati in da jih začnemo izvajati. To je del politike, kmetijstva in pa tudi trga. Volatilnost cen gibanje cen vpliva tudi na naše prakse. Naprimer, govedoreja, kjer imamo veliko različnih tveganj, to je zapleteno delo, pri, pride lahko do nepričakovanih dogodkov. Proizvodnja lahko pade, kar je avtomatsko povezano eh, z izpusti toplogrednih plinov, s tobalnimi verigami in s cenami. Biti moramo realisti. Potrebujemo cilje, ki so dosegljivi. Drugače bomo težko izboljšali naše prakse. Vse to je treba meriti in upoštevati ekonomske vidike našega dela. Na našem področju smo že sprejeli določene ukrepe, naprimer glede izobraževanja naših kmetov. Prepričan sem, da moramo danes postopati globalno. Naprimer, z vidika naših zgrad, z vidika ekonomskih eh, elementov našega dela. Informiranje je pomembno, to počnemo v eh, kmetijskih zadrugah. Sprejeli smo že ukrepe na področju gnojil. Imamo časovnice, ki so povezane z onesnaževanjem eh, zraka in to je ta pedagoški vidik. Zakonodaja nima vedno pozitivnega učinka. prebivalstvo morda jasneje vidi skozi to lupo zakonodaje, kaj se dogaja, ni pa uh, vedno učinek tako pozitiven, kot bi si ga želeli. Gre za zapletene zadeve, gre za organizacijo dela in to moramo spet meriti. Pošteno rečeno, sem precej optimističen, kar se tiče razvoja naših praks. Vseeno pa sem prepričan, da moramo ohraniti določeno raven proizvodnje, določeno raven kakovosti proizvodov. Ohraniti moramo določene marže, ohraniti dohodek kmetov. Kot sem dejal, je dohodek pomemben. Lahko storimo marsikaj, ampak gre za življenja ljudi. Včasih se eh, ne razume najbolj, zakaj potrebujemo direktivo o podnebju, o zraku, o nitratih in tako dalje. Pomembno je, da so te informacije podane in da ljudje razumejo, zakaj se sprejema določena zakonodaja. Nekdo je dejal, da 90 odstotkov eh, onesnaženosti zraka prihaja iz kmetijstva, no mislim, da lahko pošljemo tudi drugačna sporočila, da lahko zmanjšamo te izpuste. Biti moramo inovativni z vidika tehnologije. Takole bi dejal, obrati moramo transvenzalen pristop. okoljsko politiko moramo vključiti v eh, naše splošne, splošne politike. Biti moramo realistični. Ne moremo kar naenkrat zmanjšati neke izpuste, brez da bi poskrbeli za raznolikost eh, kmetijstva. Osredotočiti se moramo na naše prakse in si dovoliti dovolj časa. Upoštevati moramo seveda tudi stroške. Kmetije morajo imeti dovolj časa, da se posodobijo. Pripravljen sem odgovarjati na vaše vprašanja, seveda pa bi rad najprej jasno povedal, da na vkljub podobi, ki jo kmetijstvo včasih ima, mladi tehnologija in razumevanje so tisti, ki bodo izboljšali naše prakse. Ampak to moramo početi na socialni ravni, na ekonomski ravni. Smo namreč eh, samostojni podjetniki, potrebujemo cilje, ki jih bomo lahko dosegli. Ne smemo si zastaviti ciljev, ki so nemogoči. To ne služi ničemur. Mislim, da lahko na ta način najdemo dobre rešitve. še enkrat naj podarim, ohraniti moramo ostro, ustrezno raven proizvodnje, smo pred velikimi izzivi. Pomembno je, da vsi razumemo, kje se nahajamo in kam želimo iti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ruže. Tako, zdaj pa še naš zadnji govornik to popovdne, ki bo govoril o regijsko specifičnih vprašanjih eh, povezanih z kakovostjo zraka. Heriberto de Munari je z nami, ki je direktor regionalne agencije za preventivo in okolje regije Emilija Romanja v Italiji. Izvolite. Su italijano je miglior del mio inglese, quindi io parlo. Najlepša hvala moja italijanščina veliko boljša kot eh, moja angliščina, zato bi to predstavitev raje opravil v italijanščini, če lahko. Skušal bom v tem zelo zanimivem okolju predstaviti moje delo. Jaz eh, predvsem delam na področju onesnaževanja okolja in skušal bom to predstaviti na kar se da dober način, tako da lahko potem hitro gremo na vprašanja in odgovore. Prihajam iz eh, območja, ki je kar gorato, ampak um, kljub temu in kljub eh, um, godnim geografskim pogojem, naši konci niso ravno prevetreni, kar Mm, v bistvu, je v bistvu precej negativno, ker se zrak nabira po kotlinah, s tem pa tudi onesnaženost. In ti vremenski pogoji nam onemogočajo, da bi se zrak prečistil, prevetril. No, to je slika Patske nižine in um, sicer je stara že nekaj let, ampak stvari se niso spremenile od takrat do danes. Ravni ozona, mm, trdnih delcev, dušika v zraku so bolj kot nekonstantne. In v, kot rečeno, v padski nižini lahko zaradi precej šibkih vetrov opazimo dokaj visoke koncentracije teh snovi. Ti izpusti predvsem prihajajo iz večjih industrijskih območij in potem se nekako kar porazdelijo po celotni patski nižini in onesnaženje čuti prebivalstvo v celotnem območju. Veliko onesnaženje smo imeli zaradi žveplovega dioksida, še posebej v regiji Emilija Romana, kjer smo sicer skušali najti neke alternativne rešitve, s katerimi bi zmanjšali izpuste, naprimer zažigalnice odpadkov in podobne obrati. Te smo zavezali k spoštovanju strožjih pogojev in dejansko so se izpusti znižali. Vseeno pa se soočamo še s precej visokimi številkami glede izpustov. Na teh grafih imate dnevno povpreče izpustov trdnih delcev PM10. V zadnjih desetih oziroma 15 letih so se številke zmanjšale za približno 20 odstotkov, ampak še vedno so zelo visoke. Tu in tam opažamo dnevne vrednosti, ki so izjemno visoke. Govorimo o vrednostih trdnih delcev PM10. Večkrat sem že omenil, da je packa nižina zelo problematična, saj imamo primarno in pa sekundarno onesnaženje zraka. Na tej prosovnici lahko vidite nekaj primerov, kjer, sma, kjer sem eh, celotno eh, Padsko nižino razdelil na štiri regije: na zahodno, na vzhodno, na mestne, mestna območja in pa tudi na uh, Apenine, na Apeninsko gorovje. Zastavili smo si tudi mejne vrednosti, torej teoretične mejne vrednosti, ki naj jih ne bi prekoračili. Če bi jih, bi to bilo lahko potencialno že nevarno, bi lahko bilo to potencialno že nevarno za prebivalstvo v treh od štirih regij oziroma moči se te vrednosti kar vedno presegajo. Se pravi, prebivalstvo ne živi ravno v najbolj čistem okolju. Na tem grafu imate vrednosti posameznih snovi. Emisije, ki so obarvane z modro barvo, torej stolpci z modro, v modri barvi predstavljajo izpuste izmerjene v packi nižini, zeleni stolpec velja za Italijo, celotno Italijo, za neko povprečje. Z rdečo baro pa imamo stolpec, ki označuje izpuste v pokrajini Emilija Romana. Gre torej za žveplo oksida, dušikov oksida, trdne delce in nekatere druge snovi. No, na tem grafu imamo um, izračun, poprečni izračun vrednosti vzorcev, ki jih potem primerjamo z drugimi regijami v Italiji in iz tega potem ustvarjamo neke vrste poprečje za vse regije, za celotno uh, državo. Omenil sem že tudi sekundarne izpuste, ki jih predvsem zaznavamo v zimskih mesecih. Predvsem gre za izpuste, ki nastanejo zaradi kurjenja, zaradi kurilne sezone, ogrevanja torej. In posledično prihaja tudi do um, težav zaradi izpustov, ki jih povzročajo organski aerosoli. To se pojavlja v vseh štirih področjih, torej v vzhodnem in zahodnem delu patka nižine ter v mestnih področjih in celo v apeninih. Seveda skušamo pri našem delu odkriti vir onesnaževanja, vir izpustov. V naši regiji, torej Emiliji, Romani, je glavni vir onesnaženja promet, prometni sektor. Poleg tega pa je tu še ogrevanje, ki je predvsem eh, problematično v korilni sezoni. 66 odstotkov dušikovih oksidov nastane v prometu. Prestanek pa pri, v energiji in v proizvodni, eh, torej v proizvodni energiji in pa v industriji. Posledično smo ugotovili, da bi se bilo dobro najbolj posvetiti izboljšavam v prometu, izboljšavam na področju eh, ogrevanja in v industriji. To so stvari, ki jih lahko začnemo reševati že na lokalni oziroma regionalni ravni, posledice pa se potem poznajo tudi na višjih ravneh. Na tem grafu oziroma tej prosojnici lahko vidite, kakšne so bile spremembe tekom let. Z rdečo barvo imate označene predele naše pokrajine, kjer smo zelo pogosto izmerili previsoke vrednosti izpustov preveliko onesnaženost. No, skozi leta so se potem ti izpusti nekako normalizirali in desno spodaj imate graf, ki nakazuje prihodnost. To je potencial, ki ga lahko dosežemo. S temi instrumenti, ki jih imamo na voljo, lahko dosežemo, da se recimo ta rdeča območja zmanjšajo na minimum. Sicer vse ne bo nikoli postalo zeleno, to je jasno, ampak tudi rumena barva ni tako slaba. Vseeno pa tudi pri tem obstaja določena stopna tveganja, da se lahko um, izpusti spremenijo kljub našim ukrepom. Na voljo imamo, kot sem dejal, že orodja, instrumente, pa tudi določena finančna sredstva, s katerimi lahko začnemo instrumente izvajati. Ob enem je treba seveda spremeniti tudi zakonodajo. področja, ki so bila v, tudi v preteklosti že obarana zeleno, so tista, kjer smo z sredstvi, ki smo jih takrat imeli na voljo, uvedli ukrepe, s katerimi so se izpusti zmanjšali. To želimo storiti tudi na drugih področjih naše regije. Emilija Romanja je skušala pripraviti kar se da um, horizontalen pristop glede zmanjšanja izpustov, se pravi, da bi zajeli vse možne sektorje. To sem že omenil. In uspeli smo, naprimer, trdne delce 10, torej 50, znižati vsaj za 47 odstotkov, delce dušikovih oksidov pa približno za 35 odstotkov. V preteklih letih smo skušali delce PM10 zmanjšati še za dodatnih 20 odstotkov in na tem področju so bile zelo aktivne tudi naše občine, kot tudi province. Sistem je bil zastavljen na zelo jasen način Pridobili pa smo tudi financiranje, ki se je potem eh, razpršilo po celotni regiji. Seveda, nekaj težav še vedno obstaja, to je jasno. Kajti ena sama regija, kot je naprimer Emilija Romanja, zdaj ne more spremeniti celotnega sistema v kratkem časovnem obdobju. Še vedno se soočamo s težavami zaradi geografskih danosti, kajti če je naprimer ena od eh, pokrajin v Patski nižini nasnažena, vse to nasnaženje potem širi tudi drugam, tudi k nam. Tudi če mi izvajamo vsem nov pristop, imamo vse nove ukrepe in skušamo stvari spremeniti. Podoben primer smo slišali že iz nizozemske, kjer so posamezne regije skušale spremeniti sistem, pa potem zato, ker ena ni sodelovala oziroma vsaj ni bila tako uspešna, tako dosledna, niso bile. Eh, niso dosegle željenih rezultatov. Patska nižina je, kot verjetno veste, industrijsko območje. Prav tako imamo tam ogromno avtocest, tudi po samljeni reki, po padu poteka ladijski promet in onesnaženje je zato ogromno. Tekom popodneva smo že slišali da skuša industrija zmanjšati izpuste iz eh, gospodarskih in pa osebnih vozil. To je že eno od dejstv, s katerim se bomo pomagali. Kaj še lahko storimo? Mislim, da je treba te ukrepe nekako uh, vključiti v vse politike, tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni in pa regionalnih ravneh. V Italiji smo skušali m, mm, prenoviti uh, vozila ki so v javni lasti, naprimer v lasti države, regij, občin. In pri nakupu novih vozil smo skušali upoštevati um, oziroma smo skušali kupiti vozila z boljšimi, bolj kakovostnimi motori, takšnimi, ki povzročajo manj izpustov. Žal zaenkrat večjega napredka tu nismo dosegli, ampak vse začeli smo z delom kolega, ki je prej govoril o kmetijstvu, je omenil tudi uporabo biomase, kar lahko prav tako pripomore k znižanju izpustov, sploh izpustov CO2. Po drugi strani pa je lahko to tudi precej slaba politika, saj se zaradi kurjenja biomase lahko v zrače izpušča trdne delce, ki so posledično škodljivi za ljudi in tudi živali. V regiji Lombardije, naprimer, smo dobili podatke, po katerih večina onesnaženja nastane zaradi kurjanja z manjšimi ogrevalnimi napravami. Tukaj se uporablja predvsem biomasa kot gorivo. In skušamo pripraviti, naprimer, um, priročnike, navodila za to, kako lahko ljudje um, se ogrevajo na okolje bolj prijazen način. Čeprav je biomasa vsaj na vzven nekaj, kar spodbujamo, ampak kot ste videli, eh, je kriva za kar precejšnje izpuste CO2. -ja. No, potem so tu še ukrepi za energetsko prenovitev stavb. V regiji Trentino, Južna Tirolska, smo storili precej na tem področju. Precej stavb je bilo že obnovljenih. In zdaj lahko vidimo, da se prav v Trentinu in pa na Južnem Tirolskem eh, uporaba nekaterih škodljivih energentov najbolj zmanjšuje zaradi energetsko bolj varčnih stavb. Čeprav je to najhladnejša regija v Italiji, so dosegli največji napredek. Ljudem, prebivalcem teh regij smo dejali, da če da bodo ne samo prihranili precej stroškov za ogrevanje, če bodo podprli ta projekt, ampak da bodo s tem pripomogli tudi k varovanju okolja. Dovolite pa mi, da ob koncu še povem, da so izpusti, ki smo jih izmerili v Patski nižini, primerljivi z izpusti v drugih regijah. Ampak, ker je to nižina, se stvari tam še bolj skoncentrirajo. Kot rečeno, 40 odstotkov prebivalstva celotne Italije živi v Padski nižini in teh ne moremo kar tako preseliti nekam drugam. Moramo se potruditi in skupaj z prebivalci oblikovati takšno politiko, takšne pristope, ki bodo koristili vsem. Morda bi ob koncu omenil še nekaj. Videli ste, koliko rdeče barve je bilo v moji predstavitvi. Rdeča je v tem kontekstu vedno negativna. In če bomo, že, če bomo, oziroma rdeče točke, rdeče grafe bomo lahko uspeli zmanjšati samo, če bomo vsi skupaj postavili na noge to novo politiko in s tem res izboljšali kakovost zraka. Če bo vsaka regija delala na svojem projektu, potem ne bomo prišli nikamor. Vsi deležniki v Patski inžini sodelujemo, skušamo pripraviti precej vodilnih projektov na tem področju, s katerimi bi potem pripravili tudi integriran pristop. In tega bi lahko uporabili potem tudi izven eh, papske nižine v drugih regijah. Tako, s tem sem prišel do konca predstavitve in se hkrati tudi zahvaljujem za vašo pozornost. Uh, Najlepša hvala. No, s tem pa smo prišli do konca predstavitev drugem sklopu. Na voljo pa imamo še približno 15 minut za vprašanja. Gospa Konečna, najlepša hvala za besedo. Zahvaljujem se vsem trem govorcem, še posebej kolegu iz Italije, kajti tudi sama prihajam iz ene od najbolj, če ne celo najbolj nesnažene regije v Evropi. To je Moravsko-Šlezijska nižina. Pri nas je največji krivec za onesnaževanje industrija. Gre predvsem za manjše industrijske obrate in pa za promet, za prometni sektor. Slednje je predvsem problematično, ker nam prometa ne uspe preusmeriti drugam, izven mest, izven naše regije. Tako da želel sem povedati, da problem poznam. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi se osredotočili predvsem na izmenjavo dobrih praks, informacij in na izmenjavo podatkov o izboljšanju tehnologij pri ogrevanju. Se posebej, ko gre za gospodinstva in za manjše kurilne naprave. Govorili smo o trdnih delcih, o PM10, o dušikovih oksidih, o žveplovih oksidih in zdi se mi, da gre tukaj za univerzalen problem, ne samo za italijanskega. Vsi pa stvari skušamo rešiti, informacije torej imamo, ampak treba si jih med seboj izmenjati. Zelo zanimivo je bilo poslušati dele predstavitev, ki so. Uh, govorili o prometu, govorili ste o novem, novih testiranjih, o novih motorjih, o tem, da prihaja do zmanjšanja izpustov. In zato se sprašujem, zakaj se morda ne osredotočimo bolj na alternativne vire goril, naprimer. Kaj je z električnimi avtomobili? Kaj je z eh, tekočim oziroma tekočinjenim naftnim plinom, z zemeljskim plinom, z biomaso, z eh, etanolom, naprimer? po mojem mnenju so to možnosti, ki jih bi morali izkoristiti, kajti stara, običajna goriva se približujejo koncu svojega uporabnega cikla. Pri nas na češkem včasih nimamo na voljo dovolj možnosti, da bi uporabo omenjenih vozil razširili. In s tem je povezano tudi vprašanje eh, pristopa potrošnikov k tem zadevam. Zanima me, kakšna je po vašem mnenju, eh, kakšna je po vašem mnenju prihodnost alternativnih verov energije oziroma alternativnih goriv. To me predvsem zanima. Hvala. Najlepša hvala. Še nekaj vprašanj, potem pa sledijo eh, odgovori. Gospod Brand. Najlepša hvala, gospod predsednica, oziroma gospod predsedujoča. Mene zanima predvsem vidik eh, gozdov, ko gre za kakovost zraka in za boj proti podnebnim spremembam. Ali menite, da bi morali povečati eh, površino gozdov v Evropski uniji in če da, kako naj bi to storili in kakšne bi bile posledice tega ukrepa? Hvala. Hvala, Catherine. Najlepša hvala. Moje vprašanje se nanaša na kmetijstvo pripraviti moramo realno, realistično zakonodajo. Vsi se zavedamo, kakšen je pomen kmetijstva za evropsko gospodarstvo. Ampak še vedno mi stvari niso posem jasne. Ali bi mi lahko morda povedali, kateri vidiki predloga so posem nerealni? Vse po vašem mnenju. s katerimi realističnimi ukrepi želi kmetijski sektor oziroma bi lahko kmetijski sektor zmanjšal porabo uh, amonjaka. Seveda, tu moramo sodelovati vsi, ampak zanima me, kaj lahko kmetijstvo stori oziroma kmetijska industrija stori. Kaj je dejansko možno v praksi? Hvala. Tako, gospod Land, vi ste prvi. Izvolite, alternativna goriva. Yes, thank you very much. Um, there is no doubt about when. Hvala lepa. Ja, nedvomno, ko si ogledamo cilje za vozni park do leta 2020, postane jasno, da lahko to sam, dosežemo samo z novimi tih, tehnologijami, z. Um, lahkimi gorivnimi celicami, hibridi, električnimi avtomobili in tako naprej. Vse to mora biti potrošniku na voljo, zato da se bo lahko odločil, kaj je za njih najboljše, glede na njihove vozne navade. So forests, uh, perhaps, uh... Gozda, gozdovi, morda gospod Rože? <laughs> Effectivement, euh, c'est un sujet qui. Res je, to je precej aktualna tema, tudi z vidika gozdarstva in gozdov. Gozdovi zahtevajo določeno ceno za kmetijske površine. Gozdarstvo je pomemben sektor v naši državi, ima določeno vlogo, pomembno vlogo. Ne vem pa, če bi morali pokriti več ozemlja, več površine z gozdovi. Je pa treba o tem govoriti in eh, to upoštevati tudi pri izračunih izpustov CO2. Um, Hvala. Še odgovor na vprašanje gospe Bearder um, glede smiselnosti tega predloga za kmetijstvo podroži. Morda bi morali razmisliti o zmanjševanju na H4. Ampak vse to lahko vpliva na naše delo, na naše prakse. Potrebujemo določene snovi pri eh, kmetovanju, drugače eh, tega ne moremo izvajati in mislim, da si ne moremo zastaviti 30, 40, 50 odstotnih eh, ciljev v naslednjem desetletju. Upoštevati moramo stroške, teh praks upoštevati tudi tehnološki razvoj. Sam poznam raznolikost možnosti, kakšne so zmožnosti uporabe različnih gnojil. Je pa res, da mi delamo po sezonah. In eh, v državi že imamo določbe glede uporabe eh, snovi in gnojil v določenih obdobjih leta. Slediti je pač treba naravi. Tako se pogovarjamo o porazdelitvi in časovnici za posamezen dan, ne moremo pa se preveč utikati v celotno leto. kar se tiče gnojenja, že imamo omejitve in ne vem, če lahko vzpostavimo dodatne ukrepe, ker bo to povečalo stroške. Imamo že ukrepe skladiščenja, vse ostalo pa bo imelo finančne in druge posledice. ko imamo naprimer leto 2013, ko je bilo uh, veliko, ko je bilo uh, to leto zelo hladno in je bilo, obdobje, je bilo obdobje krajše, smo že imeli velike posledice. Upoštevati je uh, treba tudi že obstoječe referenčne točke in podatke. Hvala, gospa Gardini. Io volevo fare qualche domanda al professore. Hvala. Imam nekaj vprašanj za gospoda Demunarja. No, uh, jaz sem italijanka, prihajam ravno iz Patske nižine, iz območja, o katerem ste vi govorili in vem, da so to zelo zapletene zadeve, ampak vseeno bi želela bolje razumeti določene stvari. Uh, Vi pravite, da niso samo urbana območja tista, ki imajo težave z onesnaženim zrakom. Zato me zanima, zakaj obstaja ta povezava med posameznimi regijami v tej nižini, zakaj so vse onesnažene. In pa še, eh, če je glavni onesnaževalec v urbanih območjih promet, potem me zanima, ali to velja samo za urbana območja ali tudi za odprtje za ostala območja. Ko smo v Italiji začeli preučevati območja, kjer obstajajo objektivne težave, no, vemo, da v Patske nižini v Italiji obstaja velika, veliko problemov, ko gre za promet. Zato me zanima, kakšna priporočila, predloge bi podali, kako naj pristopimo k tej regiji, ki jo pravzaprav moramo ne moremo primerjati z drugimi regijami v Italiji ali pa recimo v Franciji, kjer je onesnaženost veliko bolj uh, razpršena odgovor. Hvala lepa. Torej, ne gre samo za regijo samo, gre za tudi podnebne vzroke, zakaj, ta, zakaj se ta onesnaženost zadržuje ravno v Patski nižini. Pravzaprav so podnebni pogoji tisti, ki še poslabšajo situacijo. Namreč v številnih primerjih lahko odpravimo problem primarne eh, onesnaženosti. Problem je pa sekundarna onesnaženost, recimo aerosoli, hlapne organske spojine, dušik. Te emisije so namreč posledica ogrevanja v teh območjih. No, potem pa imamo tukaj še sekundarne uh, vire onesnaženja, ki pravzaprav še poslabšajo vse skupaj. Na primeru packe nižine lahko preučimo, kaj deluje in kaj ne. Lahko preučimo, kaj bi se recimo zgodilo, če bi območje bolj eh, posadili za gozdovi. Se pravi, izbrati moramo informacije iz različnih virov. No, tudi promet je tukaj neko temeljno vprašanje. Promet poteka vse vzdolž te packe nižine. In rekli smo že, da tretjina onesnaženja prihaja iz cestnega prometa, tretjina iz eh, mest in pa tretjina iz območji zunaj mest. Poskrbeli smo za nujne ukrepe, ko gre za promet. Ukvarjamo se tudi z primarnimi viri onesnaženosti se pravi, eh, gre za onesnaženje zaradi zgorevanja fosilnih goriv. No, ampak kot sem že povedal, ne gre samo za problem tega območja. Odločitve je treba sprejeti na državni ravni, ogledati se moramo vprašanja mobilnosti. Če bi obrali takšen nacionalni pristop, potem bi s tem lažje rešili tudi probleme v Patski nižini. Težko je tukaj podariti kakršenkoli nasvet, kajti situacija se razlikuje od regije do regije. Eden izmed problemov je, da tovorni promet poteka predvsem po cestah, ne pa po železnici. Um, še pravi veliko moramo še storiti za to, da bomo lahko nekako razširjali najboljše prakse v uporabili določene dobre prakse tudi v naši regiji. No, ukrepi so pa odvisni od regije do, re, do regije. Eh, recimo v naši regiji prihajajo nasnaženosti s fosilni goriv, spet druge v Beneški regiji z nečesa drugega, tako da je treba pač prilagoditi naše ukrepe za posamezno regijo. Hvala lepa, s tem zaključujemo današnjo predstavitev. Kot poročevalka, za to temo se želim zahvaliti vsem strokovnjakom za njihove predstavitve, hvala poslancem za njihova vprašanja in hvala drugim za potrpežljivost. No, eh, veste, da bomo pripravili na to temo tudi poročilo, ki bo na začetku naslednjega leta predstavljeno v odboru. Gre za zelo zapleten dosje, kot ste lahko videli, ampak gre za zelo pomemben dosje, dosje, ki je zelo pomemben za zdravje in za. Um, podnebje. Hvala lepa, da ste bili danes z nami in želim vam lepo pot domov.